tako demokrat, pa moram žal temu reči ne. In zato bomo jutri rekli tudi ne, ko bomo glasovali. Najlepša uh, hvala, Velimo Tahmete. Naslednji v imenu samostojnih poslankov, gospod Stasen.